se udeleževala tudi socialnega, družbenega življenja in pa seveda tudi političnega in gospodarskega, zato se bo lahko tudi bolje uveljavila v družini. Hvala lepa, gospa Fulgarejro. S tem zaključujemo to razpravo, ki je bila in bila mi je, bilo mi je veliko čas, da sem lahko predsedoval tej razpravi, ne samo zato, ker je prisotno toliko ljudi, ampak zato, ker so bili kjer je večina teh, ki je tukaj prisotnih od začetka do konca in to se pravzaprav nikoli ne zgodi. Vsi, ki ste prisotni, ste prisl, bili prisotni med celotno razpravo in ste prisluhnili in to je neko dobro načelo. Ne samo, da prideš, poveš svoje in potem greš, kakor je to ponavadi tukaj. Ne, prisluhnili ste kolegom, se odzvali in nekaj takega bi človek kot poslancev pričakoval v Evropskem parlamentu in zato se prisrčno zahvaljujemo vsem prisotnim. Glasovanje o tem poročilu bo potekalo jutri ob 12. Čestitke. Sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu in sicer poročilo gospe Ek. Gre za skupni raziskovalni in razvojni program za Baltsko morje. Poročevalka ima besedo za 4 minute. Herr talman! Kommissionär, representanter för det spanska ordförandeskapet, eh, ärade kolleger! Spoštovani predsedujoči, komisija, predsedstvo, dragi kolegi. V 150 letih je Baltsko morje iz čistega, jasnega morja prešlo v morje, ki je v veliki krizi strup, pena onesnažitev, odtekajoča nafta in tako naprej. To je vodilo do tega. In situacija v Balskem morju je prav grozljiva. Kljub napredkom v 90-ih letih, ko se je zmanjšala osebnost dušika, je tu še vedno preveč eh, gnojil in pa osebnosti težkih kovin čeprav se je zmanjšala osebnost živega srebra in drugega. Alge v tem morju so vedno znova ogrožene. Kadar se poleti odpravite ob obali tja z čovnom in vidite debele, zelene, smrdljive alge in če se otroci tam kopajo, potem bruhajo, ribe poginjajo. Takšno je torej stanje v Baltskem morju. Nujno potrebno je, da naše znanje o Baltskem morju izboljšamo. Ekosistemi, v Balskem morju so zelo zapleteni in če želimo to razumeti, moramo sodelovati čezmejno z različnimi raziskovalnimi instituti. Obstaja veliko raziskav, ki pa ne zadostujejo, predvsem pa ni zadostno sodelovanje. Da bi to spremenili, smo podali današnji predlog. Gre za program Bonus, In to je skupni raziskovalni program držav, ki mejijo na Baltsko morje. Sodeluje pa tudi Rusija. Bonus je strateški načrt z skupnim težiščem, vključuje 500 raziskovalcev iz držav ob Baltskem morju. Evropska unija in te države bodo vložile skoraj milijardo švedskih kron v, to, v te raziskave. 85 milijonov ljudi živi ob Baltskem morju in gospodarstvo teh držav je na različne načine odvisno od Baltskega morja. Torej, če se odpadke meče v to morje, ima to veliko pliv na vse raziskave na tem tem območju je še, so še preveč razdrobljene, premalo je koordinacije. Vse to je osredotočeno le na nacionalne raziskave. Okvirni, sedmi okvirni program za raziskave naj bi tukaj bil podlaga in eh, sodelujoče države naj bi prvič izdelale skupni strateški program z jasnim težiš, težiščem. Zahvalila bi vsem, ki so tukaj sodelovali, španskemu predsedstvu in komisiji, ki so pripomogli k temu, da je vse skupaj lahko nastalo. Gre za to, da je treba ustvariti trajnostno Evropo, ki ima dovolj vero. Baltsko morje je zelo pomembno in odločilno za kulturo vse Bližne države imajo dolgo tradicijo, tudi kar se tiče kulture in tako naprej, in želimo, da to ostane ohranjeno za naše otroke. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo v imenu komisije gospa Gegen Queen, ki jo prav prisrčno pozdravljamo. Kar se mene tiče, še nisem predsedoval razpravi, ki bi se jo ono udeležila. Izvolite, beseda je vaša. Gospod podpredsednik. Spoštovani poslanci, rada bi se zahvalila poslancem in predvsem gospe Leni Ek, da podpira predlog komisije o programu Bonus. Rada bi se zahvalila tudi poročevalcem v Senci za njihovo konstruktivno podporo in rada bi tudi se zahvalila za uh, pozitivno poročilo za bonus. Vse te osem od devetih držav, ki so članice tega programa prihajajo iz Evropske unije in se prizadevajo za to, kar je ravno kar povedala gospa Ek. Program je namenjen temu, da se ohrani raznolikost tudi storitev, od katerih smo vsi odvisni. Znanost ima zelo pomembno vlogo tudi na področju raziskovanj in znanosti. Pomankanje koordinacije in pa koherentnosti med posameznimi akterji, pa spodkopava učinkovitost. To je izziv, pred katerim smo v eh, regiji Balskega morja. Nobena od držav, ki meji na Balsko morje, ne more sama reševati kompleksnih okoljskih problemov na tem področju. Če se želimo lotiti okoljskih problemov v Balskem morju, moramo nujno razviti strateški in integriran strateški program, ki bo omogočal čezmejne sinergije, združil znanja, izmenjavo znanja in izboljšal mobilnost znanstvenikov. S tem bomo lahko zagotovili trajnostno prihodnost za Balsko regijo. Pobuda bonus skupaj z um, napori na tem področju bo omogočala strukturo in pa sredstva za odziv na te izzive in to na strukturiran način pozdravlja medinstitucionalen sporazum v zvezi z implementacijo bonusa, ki je bil dosežen 27. aprila. Rada pa bi podarila tudi obžalovanje, zato ker se države članice ne strinjajo o tem modelu, ki ga je predlagala komisija. Brez nekega vera financiranja bo izbor najboljših pre, predlogov, ki bi temeljil samo na znanosti in kakovost konsorcija in pa pričakovan učilnik, ne more biti zagotovljen v celoti. Ne omogoča celotne uresničitve teh dejanj in pa dodane vrednosti pri čezmenem sodelovanju. Zato želimo povdariti, da to ne sme biti nek presedan za bodoča, bodoče predloge. Države članice se bodo morale zauzeti za skupno pot za čezmejno financiranje, preden bojo izvajale nove pobude na podlagi 185. člena Lizbonske pogodbe. Evropska komisija je prepričana, da bo bonus lahko izboljšal potencijale znanstvenih raziskav na Baltskem morju, izboljšal tudi kapacitete znanstvenikov, na tem področju izboljšal mobilnost, promoviral sinergije in preprečeval podvajanje raziskovanj. In to bo zagotovilo tudi trajnostno prihodnost te regije. Hvala. Hvala lepa sedaj pa za odbor za okolje, gospa Rozbah. Hvala lepa. Gre za pomemben pilotni projekt, gre za sodelovanje na področju okoljskih težav v Baljski regiji. Ta program podpirajo vse države, ki imajo na Baljsko morje, vključuje pa tudi države, ki niso članice EU, vendar odvajajo odpadke v Baljsko morje. Baljsko morje je eno najbolj onesnaženih mori na svetu. Program Bonus ima pomembno nalogo, namreč, da se loti vseh teh problemov v Baltskem morju, da jih eh, poimenuje in jih eh, razišče. Obstajajo različne industrije, plinovodi, stale žirib se zmanjšujejo in Še več problemov je zato potrebujemo program bonus, ki pa ne sme biti osamljen. To morajo tudi države članice ustrezno podpreti. Seveda tudi finančno, ne le s politično voljo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa prihajamo k govorcem v imenu političnih skupin. Najprej za EPP, gospod Fanistelroj, minuto in pol predsedujoči, gospa komisarka, gospa poročevalka, mislim, da posebni problemi in posebna liga Balskega morja zahteva tudi poseben pristop. Zato sem vesel, da smo se strinjali in da lahko začnemo z delom. Vendar pa je tu še nekaj drugih problemov, komisarka je to že omenila. Uh, morali bi imeti nek finančni, skupni finančni lonec eh, za sredstva, ki bi lahko zagotavljala izvajanje raznih kriterijev. Smo se pa posvetovali in tu obstaja tudi bolj pragmatičen pristop, torej države gredo lahko, lahko izbirajo v seznamu projektov. Načeloma nisem proti, vendar je treba to oceniti. To se mora zgoditi učinkovito in če bo to delovalo, če bomo lahko bolje sodelovali kot v preteklosti, potem je to tudi primer za EU 2020. Države članice plačujejo, Evropa plačuje, ampak gre pa tudi za uresničevanje. Ne gre samo za znanost, ampak gre tudi za to, kako se bo to uresničilo, za to, da se bo izboljšalo okolje. Moramo videti, kako bo to delovalo. Potem pa druga pripomba, mnenja sem, da ta pristop v Baltiku lahko predstavlja zgled za druge regije, naprimer za Donavo in komisarko bi prosil, da poskrbi tudi za te regije. Hvala lepa, vaš čas je potekel, pravi predsedujoči. Hvala lepa, sedaj pa za politično skupino SND, gospod Gerek, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka. Osnutek predloga o eh, Balskem morju, ki ga je predstavila Evropska komisija, uvaja pomemben element in sicer strateško načrtovanje. Brez tega ne moremo uh, biti kos uh, izzivom in potrebna je boljša strategija, ki ne bo upoštevala samo Balskega eh, morja, temveč eh, ki bo upoštevala tudi vse eh, okoliške bazene. In fenomene je treba seveda preverjati v laboratorijih in raziskave so ponavadi omejene na ozemlje določene države in to morajo seveda upoštevati pri izboru raziskovalnih programov. Večja neodvisnost eh, pa naj bi seveda upoštevala eh, tudi naslednje dejavnike in sicer dejstvo, da so potencijali za raziskave zelo različni od države do države in zaradi tega Eh, preseneča tudi, da ste eh, predlagali 25 odstotkov eh, sredstev, ki naj gredo v obvezno v ta skupni lonec. Potem pa se moramo zavedati, da strateška faza seveda zahteva veliko časa in treba je ta čas seveda zelo dobro izkoristiti. Najprej treba določiti prioritete za Balsko morje in okoliške bazene in eh, potem pa se je treba spraševati, kako je z natančnimi investicijami. Hvala lepa, gospod Girek. Gospa Hasi v imenu Zeleni za dve minuti. Spoštovani. Eh, kolegi, hvala lepa za odlično delo. Ta program bonus, ki ga moramo podpirati, je posledica balske strategije Evropske unije. Ta strategija je pomemben napredek. Balsko morje je postalo notranje morje Evropske unije pred šestimi leti, ko je prišlo do širitve. Vendar so. Uh, to dejstvo spoznali prepozno. Kot je eh, gospa Ek povedala, so sicer raziskovali Balsko morje, koordinaciji je pa ni bilo dovolj. Eh, in to bi bila seveda dobra podlaga za politiko Evropske unije, da bi ta bila lahko boljša, bolj inteligentna. Eh, koordinirane raziskave upam, da bodo pripomogle k naslednjemu in sicer, da spoznamo, da je ekološka situacija alarmantna. Tu gre za eno izmed najbolj onesnaženih morij sveta. E, če dalje več je e, morskih e, tal brez kisika, tu se pravzaprav ustvarja morska puščava in mi moramo razumeti, da smo mi krivi za to. Največji problem je eutrofija in tudi poročevalka je govorila o tem. Če dalje večji je vnos dušika in to je seveda posledica eh, kmetijske dejavnosti ob Balskem morju. In boljšo koordinacijo raziskav bomo tudi bolje razumeli vse te procese in bomo tudi lahko poiskali boljše metode za vse panoge. V mislih pa imam zlasti kmetijstvo, kajti gnojila, ki gredo v reke in potem v morja, eh, predstavljajo tudi tratanje sredstev eh, v kmetijstvu. Raziskave same pa ne zadoščajo. Reševanje Balckega morja zahteva prave spremembe, spremembe tudi v politiki, zlasti v kmetijski politiki, temveč pa seveda tudi v drugih področjih. Upam, da bomo iz eh, Balskega morja naredili zgodbo o uspehu in da se bo tudi preostanek sveta naučil nekaj iz tega. Hvala lepa, to so bili govorniki v imenu političnih skupin, sedaj pa poslanci, ki govorijo v svojem imenu, eh, gospa Karvaljo, minuto in pol. Eh, gospod predsednik, hvala lepa, gospa komisarka, čestitke k programu Bonus. Eh, ki bo seveda okrepil nacionalne raziskovalne dejavnosti in mm, izboljšal bo upravo pomorskih eh, resursov v Balskem morju, tu je lahko tudi vzor za druge oblike sodelovanja na področju razvoja in raziskav. V Balskemu morju lahko sledijo druge regije, naprimer jugovzhodna Evropa in tudi tam bi lahko eh, države članice in komisija izvajali skupne ukrepe. Skupaj moramo biti eh, eh kos izzivom in skrbeti za trajnostni razvoj regiji komisija želi zagotoviti, eh, da se ustvari tudi eh, skupni raziskovalni eh, program za jugovzhodno Evropo, ki se nanaša seveda tudi na morje in pomembno je seveda tudi upoštevanje atlantske osi in podobno. Hvala lepa, sedaj pa.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 v skupnosti je taka, da želimo več raziskav v Balskem morju, potrebujemo skupno delovanje, skupnost, Evropska skupnost mora najti pravi odziv na te izzive in treba je vključiti vse pobude v enoten program, zato da zagotovimo trajnost skupni razvoj te regije. Torej, ta program je zelo pozitiven za Balsko morje, vendar mm, namen tega programa ni samo sodelovanje v tej regiji. E, tako sodelovanje je treba uveljaviti naprimer tudi v Sredozemlju, v Podonavju e, in na ta način bomo imeli močno in konkurenčno Evropo. Hvala lepa je naslednja govornica. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, izkazalo se je, da je situacija v Balskem morju katastrofalna, zlasti tam, kjer ni ustreznih načrtov. Velik ker je toksičnost, eh, zgodnje meje so prekoračene za stokrat ponekod in tak program seveda omogoča tudi spremljanje Balskega morja, lahko ugotavljamo, ali so programi učinkoviti, znanstveniki delajo eh, enakopravno in s tem programom bomo lahko delovali preventivno, predvidevali dogodke in lahko bomo poskrbeli, da Balsko morje in potem je predsednik prekinil govornika. Naslednja govornica, prosim. Hvala lepa, eh, gospa Antonescu. Eh, torej, eh, probleme bi lahko preprečili, če eh, bi države članice več sodelovale in zaradi tega tudi cenimo predlog komisije eh, o programu bonus 169. Eh, Treba je na ta način zagotoviti bolj učinkovito izvajanje programa, na ta način bomo lažje dosegali cilje. Pomembno je, da se rezultati objavljajo na spletnih straneh programa in podjetja morajo tudi spoznati, kakšne so priložnosti za to, da lahko načrtujejo svoje investicije. Treba je jasno videti, kakšne so koristi za okolje, za državljane, za rast v tej regiji, zlasti seveda v okoliščinah gospodarske krize. Hvala lepa, gospod Sikarski. Eh, hvala lepa, gospe in eh, gospodje. Povsem se strinjam z eh, programom Bonus 169, programom torej za Balsko morje. Tu gre za čezmejni program in na ta način bomo seveda bolj skrbeli za trajnostni razvoj Baltskega eh, morja. Bonus 169 vključuje 8 držav. Imamo pa še eno državo in sicer Rusijo. In za uh, ruske raziskovalce bi bilo tudi zanimivo, da sodelujejo v tem programu. treba je torej eh, tudi predvideti razvoj bodočih makroregij na tem področju. Eh, o tem smo razpravljali pred dvema mesecema v Evropskem parlamentu in škoda je, da ne moramo dovolj odkrito razpravljati o posledicah za Balsko morje in sedaj ne slišimo več govornika. Besedo ima gospod Boris. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Raziskave mm, na področju Balskega morja naj bi bile del kohezijske politike. Treba se osredotočiti na različne uh, horizontalne projekte. Uh, se, naprimer, Podonav je o, sredozemlje, vse to pa je treba najbolj tudi povezovati in treba je seveda izkoriščati možnosti prenosa znanja med jugom in severom in eh, upam, da bo eh, Balsko morje tudi povezano s programi na jugu. Hvala lepa. Sedaj pa ima komisarka besedo, da se odzove na slišano v imenu komisije. Eh, hvala lepa, hvala lepa poročevalke gospe Ek in tudi desetim eh, poslancem Evropskega parlamenta, ki so ostali tako pozno tukaj v dvorani, zato da razpravljajo o tem. Eh, vesela sem, da je pozitiven odziv eh, na bonus 169, da je to sedaj sploh bilo sprejeto. To je politični dogodek za Evropsko unijo. Eh, bonus 169 bo imel pozitivne posledice za Balsko morje, lotevali se bodo okoljskih problemov, izkoriščali bodo eh, sinergije in ne bo več toliko prihajalo do podvajanja nacionalnih raziskav. Mi smo seveda soočeni tudi s političnimi problemi, naprimer energija, hrana in podobno. In na vseh teh področjih moramo sodelovati. E, Potem pobude po členu 185 so ključnega pomena za vse to mi moramo najti boljše načine sodelovanja na evropski ravni in izkoriščati moramo nacionalne in evropske raziskovalne eh, programe. Januarja sem tu že povedala, da sem predana k oblikovanju evropskega raziskovalnega prostora. Mi moramo um, stremeti za sodelovanjem, enotnostjo, samo na ta način bomo dosegli cilje. In mi moramo zagotoviti, da bo Evropska unija postala globalni igralec na področju raziskav, inovacij in znanosti. Hvala lepa. Hvala lepa. In razpravo bomo zaključili z našo poročevalko, ki ima na voljo dve minuti. Hvala lepa. Bonus je pilotni projekt po členu 185 in sem lahko rečem tistim, ki bodo sodelovali v programu bonus, tistim, ki bodo brali o tem, da sploh ni enostavno. Ni enostavno povezovati sredstva za raziskave, ki jih daje Evropska unija in ki jih dajo države članice. Dejstvo je, da imamo tudi različne tradicije pri raziskavah. 500 raziskovalcev, 8 eh, držav članic in za vsem tem celotna Evropska unija, ki spremlja, ali stvari sploh funkcionirajo. In potem pa imamo še tiste, ki nadzorujejo učinkovitost vsega tega. To pomeni, eh, da so raziskovalci pod velikim pritiskom, isto velja tudi za vlade. In tu bodo tudi morali sprejemati težke politične odločitve in tu potrebujemo jasno politično vodstvo. Oceniti je treba tudi eh, rezultate raziskav, mi moramo prevzeti našo odgovornost in velike probleme na področju Balskega morja moramo reševati skupaj. In eh, do, napredek moramo doseči tudi v drugih evropskih regijah. Pomislimo naprimer na sredozemlje, na Podonavje. Eh, in mi moramo seveda razmisliti, kako bomo eh, sredstva učinkovito porabili v teh programih. Eh, Balsko morje ima seveda zanimivo zgodovino, vikingi, um, samostojna mesta ob Balskem morju in sedaj moramo seveda upravljati s tem, prostorom, tako da ga bodo lahko izkoriščali tudi naši otroci. E, s tem, da podpišemo ta dokument, se pa delo seveda ne končuje, to je šele začetek. Hvala lepa, gospa Ek, s tem eh, končujemo razpravo in glasovanje bo jutri. Mi pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Naj vam samo še enkrat povem,